Uh, hvala lepa in pozdravljeni na to skupno predstavitev dveh odborov za zaposlovanje in kulturo own language in Swedish and uh, then I'll hand over to Se pravi, gre za zaposlovanje in socialne vidike čez Atlantske partnerstva za trgovine in naložbe ali TTIP. No, imamo visoke upe, kar zadeva to trgovinsko partnerstvo med EU in ZDA. Obenem pa imamo tudi veliko pomislekov. Govorimo o sindikalnih pravicah, o okolju, o razvoju trgov dela. Govorimo o tem, kaj je na dnevnem redu v Evropi v luči krize, s katero se soočamo. Poskušamo pa tudi razrešiti kar nekaj vidikov preko trgovinskih sporazumov. Nekateri pa se bojijo, da bo ta isti trgovinski sporazum poslabšal druge vidike. Brezposelnost je na visoki ravni Evropske unije. Naša naloga kot poslance Evropskega parlamenta, ki imamo kar velik vpliv na ta sporazum, je, da se poskusimo lotiti tega in priti do dna tega, kaj se lahko zgodi, kaj lahko pričakujemo, kaj lahko dosežemo, zato da nam bo jasno, kakšne zahteve se postavljajo. Zato je odlično, da imamo lahko ta skupni sestanek dveh odborov, tako da gremo lahko skozi skupne vprašanja, ki zadevajo oba odbora. Zdaj pa dajem besedo Bernu Langeju, ki je predsedujoči odbora INTA. Dankeschön, Hvala lepa, kolegice in kolegi. Dejansko gre za to, kako bomo dosegli boljše zaposlovanje in kako eh, bodo prizadeti socialni standardi zaradi sporazuma. Prepričan sem, da če so pogoje pravilno postavljeni, potem mora trgovinski sporazum okrepiti zaposlovanje in prispevati k temu, da se bo položaj za delojemalce izboljšal. Vendar pa gre predvsem za to, da morajo biti ti pogoji ustrezno postavljeni. In mislim, da bo to tudi glavno težišče današnjega dneva in sicer, kako lahko ustrezno zastavimo pogoje, da bomo dosegli pozitivne učinke za zaposlovanje in tudi za eh, delo jemalce. Namreč povsem jasno je, da trgovinski sporazum ljudje sprejmejo samo takrat, ko ustvarja ustrezno pravno podlago za zaposlovanje in tudi za ustrezne standarde, če jamči ustrezen življenski standard. Sodoben trgovinski sporazum mora zato vsebovati ne samo odpravljanje carinskih in drugih ovir, pač pa tudi trajnostni razvoj. In če si pogledamo te tip, vidimo, da smo ravno pri pravicah delojemalcev v ZDA naleteli na nekatere izzive. Kot veste, so ZDA podpisale samo dve točki in sicer prepoved dela otrok in prepoved suženskega dela. Vse pa, kar je povezano z kolektivnimi pogodbami, tega niso podpisali in to je velik izziv. V trgovinskem sporazumu smo vedno posvečali veliko pozornosti temu, da bi vključili poglavje o trajnosti, da bi spoštovali temeljne standarde ila, da bi se to tudi v resnici izvajalo in da bi si prizadevali za izboljšanje standardov, da bi si prizadevali tudi za zavezujoč značaj in za možnost sankcij v, pri uvajanju teh temeljnih norm in okoljskih standardov. Seveda je treba z tega vidika gledati tudi na investicije. Pogovarjali smo se o tako imenovanih ASTS, kjer je vedno govora samo o zavarovanju naložb, nikoli pa se ne vprašamo, ali se tudi vlagatelji ukvarjajo in si prizadevajo za spoštovanje pravic delojemalcev. Tudi o tem se bomo pogovarjali. Želimo si tudi, da se bolj razvije podjetniška socialna odgovornost. Želimo tudi, da civilna družba sodeluje bolj pri spoštovanju socialnih standardov, bolj kot do zdaj. In zato je zelo pomembno, da imamo tudi te domače posvetovalne skupine, ki so temeljnega pomena na področju zaposlovanja. Skratka, zelo širok spektr izzivov, na katere moramo podati odgovore, če želimo v končni fazi podpisati dober sporazum z ZDA. In zato moram reči, da z velikim pričakovanjem čakam na to, kaj ima povedati komisija in kako ocenjuje dosedanja pogajanja na področju zaposlovanja in socialnih standardov. Gospod Pisero je z nami, zdi pa se mi dobro, da je zastopana tudi ILO. ILO je namreč nedavno objavil študijo, ki govori o socialni razsežnosti trgovinskih sporazumov. In analizirani so bili trgovinski sporazumi po vsem svetu. To nam zato daje zelo dober upogled v to, kako naj izgleda dober sporazum, trgovinski sporazum ZDA. Toliko za uvod. Hvala lepa. Hvala lepa, Bernd Lange. Želim pozdraviti tudi gospoda Ignacija Garcia Bersera, ki je glavni pogajalec za Evropsko unijo pri pogajanju o tem trgovinskem sporazumu. Izvolite za uvod. Eh, ja, hvala lepa. No in veliko zadovoljstvo mi je, da imam to priložnost, da z vami govorim o sporazumu TTIP z vedika vpliva na zaposlovanje in pravice delavcev moji prvotni oziroma prvi predstavitvi se ne bomo sredotočili samo na delavsko poglavje TTIP, čeprav je to zelo pomemben del pogajanj in razprav. Ampak si moramo pogledati na stvari bolj celovito, kako in kakšen vpliv ima TTIP na vprašanje zaposlovanja in socialnih pogojev. Mi menimo, da se pogajamo o sporazumu za ZDA, ki je ambiciozen. Želimo doseči izboljšave pri dostopu do trga in to naj bi imelo pozitiven vpliv na delovna mesta in rast v Evropi. Ne, ni možno točno reči, koliko delovnih mest bo ta trgovinski sporazum ustvaril, ampak jasno je in gotovo je, da veliko delovnih mest v Evropi je odvisnih od trgovine z ZDA. Kakšnih pet milijonov delovnih mest je takih. In upamo, da bomo s tem sporozumom uspeli še izboljšati čezatlantsko trgovino in da bo to pripomoglo tudi k ustvarjanju več novih delovnih mest. Ta sporozum je, kot rečeno, ambiciozen in uravnotežen. To si prizadevamo pri teh pogajanjih. Ne bom šel v podrobnosti v kontekstu te predstavitve. Naj pa vam predstavim nekaj ključnih točk tega sporozuma. Kar zadeva dostopa do trga, dostop do trga in tarife in storitve in naročila, smo nedavno sklenili ambiciozen sporozum s Kanado, ki zagotavlja kazalnike glede ravni ambicij, ki si jih želimo doseči v naših pogajanjih z ZDA. 99 odstotkov tarif smo praktično odpravili v našem sporazumu s Kanado. Obenem pa smo ohranili to tudi za nekatere bolj občutljive sektorje, kot je kmetijstvo. Ambiciozen dogovor smo dosegli tudi pri storitvah. Imamo seznam in nismo prevzeli nobenih obveznosti za kmetijski sektor. Tak pristop želimo zastopati tudi pri ostalih pogajanjih, naprimer pri javnih storitvah. Želimo v celoti ohraniti pravico vlad, da se nekatere storitve zagotavljajo v okviru javnega sektorja. Tak pristop bomo ohranili tudi pri pogajanjih z ZDA. Pomembne rezultate smo dosegli tudi na dveh področjih, ki, bodo, ki bosta zelo težavna, težavni pri pogajanjih z ZDA. Gre za nediskriminacijo pri javnem naročanju in zaščita geografskih označb. Eden največjih izzivov pri TTIP je tudi to da želimo doseči napredek pri večji zakonodajni kompatibilnosti med zda in evropsko unijo. na zakonodajni fronti zastopamo dva, dve pomembni načeli gre za raven zaščite in ne smemo kompromitirati socialnih pravic zaščititi moramo okolje zdravje v kontekstu tega trgovinskega sporazuma. Obenem pa moramo v celoti ohraniti regulatorno avtonomnost Evropske unije. V okviru teh parametrov smo prepričani, da lahko ta sporazum prinese veliko prednosti za delovna mesta in rast. In naše zmogljivosti so take, da lahko tudi na zakonodajnem področju dosežemo veliko. Naj podam nekaj primerov. Trgovina z avtomobili to je eden od, torej eden od potencijalnih, ena od potencijalnih koristi je, da se bo povečala trgovina z avtomobili oziroma izvoz iz Evropske unije v ZDA. 2,5 odstotka pričakujemo, ampak stroški povečani z standardi, zadevajo, ki zadevajo varnost, je No, to je treba še, na to se je treba še osredotočiti. Kar pa zadeva večjo zakonodajno združljivost v varnostnih standardih, tudi na to moramo še paziti. Zmanjšati moramo upravno breme in birokracijo, kar je zlasti pomembno za majhna in srednje velika podjetja. zlasti kar zadeva inšpekcije strani ameriških organov. To je lahko velik odvračilni moment za majhna podjetja, da bi trgovala z ZDA. To velja zlasti za prehranske in izdelke in za kmetijstvo. Začita delovskih pravic, kot je povedal gospod Lange, je v spredju tudi že od sklenitve sporazumov s Korejo. Imamo razdelek, ki vključuje delo in posebno poglavje, ki se ukvarja z okoljem. Že preden smo začeli z uvajanjem trga dela in okolja, v pogajanja pri trgovinskih sporazumih, so bila to za nas pomembna področja. To pa je edino področje, kjer smo začeli s premiso, da moramo imeti poglavja povezana z delovskimi pravicami in z okoljem. Seveda obstaja razlika med modelom v ZDA in modelom v Evropski uniji. V pogajanjih bomo videli, ali lahko uskladimo naša stališča ne samo na podlagi skupnega imenovalca, ampak tudi na podlagi odsotnih vrednosti. Želimo si izboljšanja, kar zadeva to, kaj naj bo zajeto v teh dveh poglavjih. To je poglavje, ki je dobro zapisano in zastavljeno v našem trgovinskem sporazumu s Kanado. Ta je zdaj javno dostopen tako da lahko do tega dostopate na naši spletni strani. Menim, da je to dobra podlaga za naše pogajanja z EDA. Obenem pa menimo, da je kar nekaj področji, kjer gremo lahko še dlje pri pogajanjih z EDA v primerjavi s tem, kar je bilo doseženega v sporazumu s Kanado. Odstotki za ILO so višji, tako da smo s tem zelo zadovoljni. Za nas pa je bilo vedno pomembno v na, vseh naših trgovinskih sporazumih, je, da se sklicujemo na ILO in da priznavamo vlogo in pristojnosti mednarodne organizacije dela. Tudi v sporazumu s Kanado smo začeli z določbo, ki pojasnjuje, da ne glede na to, ali ste ratificirali konvencijo ILO-ja ali ne, se zavezujete, da bo domača zakonodaja v skladu z načeli, ki jih poudarjajo te konvencije. To so osnovne zaveze, ne glede na to, ali ste konvencijo ILO-ja ratificirali ali ne. V primeru Kanade smo šli celo dlje kot eh, od tistega, kar je zapisano v standardih. Gre za agendo za dostojno delo za pravico delavcev za varnost na delovnem mestu. Vse te določbe smo zajeli v sporazumu in navedli, da bi se morali nenehno zauzemati za ratifikacijo konvencije ILO-ja, ki še niso bile ratificirane. Še en pomemben element naših sporazumov je tudi vloga civilne družbe. V sporazumu s Kanado smo vzpostavili sistem, kjer obe podpisnici vzpostavita študijski skupini tako za področje trga dela in za področje okolja. Imamo priznano ulogo za spremljanje izvajanja trajnostnega okolja in trajnostnega dela. Mislim, da je to zelo dobro pomembno pa je, da gremo v sporazumu z ZDA še dlje, da vključimo tudi socialno družbo v procese spremljanja. Pomembno vprašanje, o katerem moramo še nadalje razmisliti, je, koliko naj bo vloga civilne družbe omejena samo na to poglavje ali pa naj bo ta vloga širša. O tem se še pogajamo v kontekstu TTIP-ja in to mora potekati tako, da bo to v interesu socialnih partnerjev. Eno od vprašanj, s katerim se ukvarjamo, je, kako na zakonodajnem področju v prihodnju zagotoviti, da bomo imeli dobro zakonodajno sodelovanje. V tem kontekstu želimo preučiti, kako različne komponente in sestavni deli, različne nevladne organizacije, akteri civilne družbe, kako lahko sodelujejo pri zakonodajnem sodelovanju. Pri teh pogajanjih imamo tudi intenzivne razprave že nekaj let ZDA. Zdaj smo prišli do točke, kjer bomo pred naslednjim krogom pogajanj predstavili konkretne predloge za to poglavje trajnostnega razvoja in potem, ko bo to predstavljeno, bo to postalo tudi javno, saj je tudi komisarka Malstromova že prej omenjala, da si moramo prizadevati za transparentnost, tako da bo dokument res javno na voljo na naši spletni strani. Vedno si lahko pogledamo, kaj smo dosegli v našem sporazumu s Kanado, to je zdaj že javno dostopno, se bo to verjetno tudi del našega konkretnega predloga za pogajanja ZDA. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Korli Kolibali iz raziskovalnega oddelka ILO-ja in kar nekaj slik imate na voljo za nas, kaj ne? Ja, imam predstavitev v PowerPointu. Jaz sem višja ekonomistka na oddelku za raziskave v ILO-ju in vodim ekipo za globalizacijo, konkurenčnost in delovne standarde. Naš oddelek trenutno deluje na večletnem projektu, kar zadeva pravice delavcev v trgovinskih sporazumih. In sodelovali smo tudi pri razpravah o socialnih razsežnosti teh sporazumov. Nekaj kopij poročila v zvezi s tem smo tudi prinesli. Določbe o pravicah delavcev naj bi bile vključene v te trgovinske sporazume in mi smo pripravili tudi študije primerov na to temo v okviru naših raziskav. Te se osredotočajo bolj na vlogo ILO-ja, kar zadeva določbe o pravicah delavcev. Nanaša se na najboljše prakse pa tudi na druge primere, ki se lahko uporabijo v procesu pogajanja o TTIP. Nismo še naredili analize o TTIP, kajti zaenkrat smo analizirali samo tiste sporazume, ki so že ratificirani. Kakšno strukturo eh, bom podala v svoji predstavitvi. Najprej bom imela globalno perspektivo odnosov v dvostranskih trgovinskih sporazumih. Podala bom vlog, predstavitev vloge ILO in eh, to v povezavi z standardi dela v teh sporazumi. In na koncu bomo si pogledali, kje je skupni imenovalec v pristopu Evropske unije in ZDA v najnovejših trgovinskih sporazumih. Ta prvi diagram kaže kumulativno število trgovinskih sporazumov z določbami o pravicah delavcev med 1990 in 2014. Od vključitve določb o delu trgovinske sporazume v letu 1994 vidimo, da se je to povečalo na 70 določb o delu v, torej oziroma 68 sporazumov je že zajemalo te pravice in standarde dela v svojih, med svojimi določbami. Ta diagram pa podaja predstavitev v zadnjem obdobju. Absolutna številka sporazumov, ki so bili uvoljavljeni od leta 2010 kot delež vseh trgovinskih sporazumov, ki so začeli veljati. 28 sporazumov je zajemalo to vrstne določbe od leta 2010. Ena četrtina jih prihaja iz Evropske unije. Z izjemo leta 2012 je delež trgovinskih sporazumov s temi določbami v porastu. Delno zato, ker je sklenitev sporazumov med EU in ZDA in EU in Kanado so že tradicionalno vključevale te določbe. Prišlo pa je tudi do pojava novih akterjev, kot je EFTA, Koreja in sporozumu eh, s Čilom in Kitajsko, naprimer. Ta globalni pregled podaja predstavitev prostotrgovinskih sporazumov, ki imajo določbe o standardih dela. Z modro so označene države, ki so sklenile sporazume s temi določbami, zeleno pa so označene države, ki, zajem, ki imajo sporazume, ki ne zajemajo teh določb. Veliko je število, največje število teh sporazumov je sklenjenih seveda z EU in ZDA. V trgovinskih sporazumih je torej vedno več določb o pravicah delavcev. In to ne le v ZDA in Evropski uniji, ampak tudi drugot po svetu. Ne se osredotočim na vlogo ILO-ja v trgovinskih sporazumih, zlasti kar zadeva delovne standarde. Vlogo ILO ureja, svoj, ureja naš mandat, da usklajujemo delovne standarde, da spodbujamo ratifikacijo in izvajanje v državah članicah, da sprejemamo konvencije in da nadzorujemo uporabo. V približno 65 odstotkih primerov, kjer se sklicujemo na delovne določbe in na mednarodne delovne standarde, se sklicujemo ali na deklaracijo ILO-ja iz leta 1998 ali pa na temeljno konvencijo ILO-ja. S tem ILO dobi mandat za spodbujanje ratifikacije in izvajanja teh določb kar lahko zahtevajo države članice v okviru trgovinskega sporazuma. Imamo na voljo tudi nadzorni mehanizem, preko katerega odbori ILO-ja lahko pripravijo poročila glede nacionalnega izvajanja in to na redni podlagi in to lahko uporabljamo potem tudi za spremljanje izvajanja. Hvala. Kako pa je ILO vključen, vključena v pripravo mednarodnih standardov, ki so vključeni v trgovinske sporazume. Tehnično sodelovanje je že bilo uporabljeno zato, da se spodbudi izvajanje mednarodnih delovnih standardov. Najprej v okviru tehnične, tehničnega sodelovanja imamo tri primere med ZDA in Kambodžo in Kafto in ponovno s Kambodžo pri trgovinskem sporazumu, najprej pa pri akcijskem načrtu za delo. Kaj želimo doseči? Predvsem želimo spodbujati zmogljivosti, razvijati zmogljivosti ali podpirati tripartitni proces. Naj spostavim en primer, to je ZDA Kambodža, to je res edinstven primer in bolj malo časa imamo, da bi predstavili več primerov. V kontekstu tekstilnega sporazuma, ki je bil sklenjen leta 1999 med ZDA in Kambodžo, smo lahko kot ILO močno sodelovali pri izvajanju tega programa razvili smo kazalnike za preverjanje izvajanja v izvoznih podjetjih, torej na ravni podjetij in tovarn. Spremljali smo izvajanje delovnih standardov in njihovo uporabo. Razvili smo kazalnike za spremljanje in pripravo poročil o skladnosti z, delovni, z delovnimi standardi. Kar nekaj težav se je še porajalo ampak na spletni strani imate na voljo tudi poročilo o tem. In če si pogledamo še nadzorni mehanizem ILO-ja, smo pripombe teh organov uporabili na več različnih načinov. Naprimer v ZDA kot avtoriteti in potem tudi v procesu revizije oziroma revidiranja. To pa smo uporabili tudi kot vir za podajanje nasvetov. Zdaj se bom osredotočila na pristop EU in ZDA v nedavnih trgovinskih sporazumih, nedavno sklenjenih trgovinskih sporazumih, spremljanje sodelovanja, delovni standardi in reševanje sporov. Sporazum med EU in Kanado še ni zajet, ker še ni bil ratificiran. Kar zadeva sklicevanje na mednarodne delovne standarde v trgovinskih sporozumih, lahko rečem, da morajo vse članice ILO-ja, kot je zapisano v izjavi iz leta 1998, to tudi vključiti. To je namen mednarodnih delovnih standardov ali ILS. Evropska unija je ratificirala vseh osem konvencij ILO-ja, kar poudarja učinkovito izvajanje naše konvencije. V primeru trgovinskega sporozuma med EU in Korejo poudarja potrebo potem, da je treba nenehno si prizadevati za ratificiranje mednarodnih oziroma konvencij ILA. E e ZDA pa prav tako poudarja, da je treba oziroma ZDA pa pravi, pa je ratificirala le dve konvenciji in si vseeno prizadeva za izvajanje teh standardov, kar je seveda v skladu z izjavo iz leta 1998. Vendar pa postavlja tudi svoje pogoje za to, da je treba uvesti delovne ustrezne delovne pogoje pred ratifikacijo, naprimer tudi v primeru Mehike in nekaterih drugih držav. Ljudje morajo najprej, delavci morajo najprej pridobiti te pravice, preden lahko ratificirajo te konvencije. Glede spremljanja in sodelovanja sta pristopa ZDA in Evropske unije precej podobna predsedujoča prekinja. Porabili ste svoj čas, prosim, če lahko zaključite. Naj grem kar takoj potem na razreševanje sporov, kajte to je zelo pomeno vprašanje. Evropska unija ima proces, kjer se posvetuje s panelom strokovnjakov in postavlja priporočila, ki so zavezujoča. Ima tudi sklic na ILO kot posvetovalni organ v primeru ZDA pa obstaja še dodaten proces, ki pravi, da se lahko začne tudi proces arbitracije, arbitraže. Samo v enem primeru je prišlo do tega in sicer v primeru Gvatemale. Naj poudarim še vlogo posvetovalnega organa ILO-ja. In sicer v primeru, ki je nedaven in je zelo pomemben. Prvič smo prišli v tem primeru do arbitraže. Do tega je prišlo novembra, po šestih letih. Prvotna vloga je bila podana leta 2008. Vloga ILO-ja je, da sta stranki vključili pripombe nadzornega organa ILO-ja v svoje, svoje pritožbe, naprimer svoboda združevanja, spremljivi pogoji dela in druge. Obstajajo pa skupne točke glede tega, kaj so predložile v svoji vlogi ZDA in kaj Gvatemala. To šlo je za podobne stvari, za pogoje dela in za krepitev zmogljivosti. Gvatemala ima zdaj 30 dni časa za odgovor, ZDA pa oziroma ILO pa mora zagotoviti podporo. In še zadnja prosojnica vloga ILO-ja, poleg svoje tradicionalne vloge glede nadzorovanja delovnih standardov in spremljanja njihovega izvajanja, sta se zdaj pojavili še dve področji, kjer imamo lahko zelo pomembno vlogo in to lahko vključite v pogajanja o TTIP. Gre za to, da preverimo oziroma ocenimo učinkovitost, učinkovitost vplivov za poslovanje, to je v skladu z našim posvetovalnim mehanizmom. Na voljo imamo pa tudi raziskave, ki temeljijo na dokazih, ki se osredotočajo ne samo na kvantitativne, ampak tudi na kvalitativne vidike zaposlovanja, na število delovnih mest, ki se ustvarjajo treba pa je analizirati tudi kvalitativne vidike teh vprašanj. Nekaj tega opravljamo v našem raziskovalnem oddelku in junija 2015 bomo imeli več na voljo. Zdaj pa gospa Jenkins iz ETUC-a. Izvolite, beseda vaša. Uh, thank you, chair. Uh, Hvala lepa. Hvala obim odboroma za vabilo konfederaciji ETOK, ki predstavlja eh, zveze industrije ter sindikate po vsej EU. ETUC ima zelo razdeljeno stališče glede TTIP-a in postavili smo tudi rdeče črte. Eno so tako imenovani SDS, kar pa zadeva javne storitve oziroma zagotovitev javnih storitev, me zelo veseli, da so bili omenjeni cili komisije, da bi zagotovili zaščito izvajanja javnih storitev. Vendar pa je bilo to doseženo v okviru sporazuma CETA in glede tega imamo gotovo vprašanja. Ampak danes smo tu, da bi govorili o politiki dela. Želimo si poglavje o delu v tem sporozumu, ampak preden se spustimo v bolj tehnične vidike, naj povem, da nas zelo veseli, da je predstavnica ILA omenila vprašanje kakovosti raziskav o delovnih mestih. Nismo prepričani glede dostojnega dela in vključitve tega v sporazumu TTIP. Poročila, na katerih je komisija utemeljila svoje predpostavke, torej to temelji na računalniških aplikacijah in Svetovna banka to uporablja, pa vsi vemo, kako dobra je Svetovna banka bila pri ustvarjanju dostojnih delovnih mest. About, Tudi to poročilo je govorilo o samo nič cela pet odstotni rasti v desetih letih. Tudi nismo slišali, kakšna je kakovost delovnih mest, kje so ta delovna mesta. In nedavno je ena od univerz pripravila študijo, ki gre v drugo smer in ki govori, da bomo zaradi te tipa izgubili delovna mesta. Ta študija temeli na različnem oziroma drugačnem modelu, ki mislim, da ga uporabljajo Združeni narodi in UNCTAD. Skratka, tu imamo veliko vprašaj. Če govorimo o delovnih mestih, kje so ta delovna mesta, ali sploh bodo, Lani oziroma letos julija so svetovalci povedali, da poročilo, ki naj bi ga objavili, ne bo objavljeno. Ne vem, ali so tu težave pri izračunu. Skratka, ne vemo, ali bomo dobili delovna mesta, ne trdimo, da jih bomo izgubili, nismo pa prepričani, da jih bomo pridobili. Kakorkoli že. Delovna mesta bodo izgubljena v vsakem primeru, vedno imamo pri teh sporazumih zmagovalce in poražence. Komisij, komisija je omenila sklad za prilagajanje globalizaciji, da bi tam poskrbeli za poražence. Vendar pa je, so finance tega sklada zelo omejene, sistem je nerazumljiv in nekateri želijo odpraviti ta sklad, da bi več denarja namenili kmetijstvu. Kakorkoli že potrebujemo nek prilagoditveni mehanizem. Kot drugo. Če spregovorim še o regulativi. Kot rečeno, pri TTIP-u ne gre samo za dostop do trga, ampak morda se spomnite čez Atlantskega gospodarskega sveta, ki je deloval leta dolgo. Tukaj ni šlo za generalni direktorat za trgovino, pač pa za podjetništvo. Günter Verheugen je to vodil. In leta dolgo so delali to, kar naj bi počel zdaj ta regulatorni svet. Skratka, skušali so poenotiti standarde, pa nikoli nismo nikamor prišli. Ne vem, ali naj bi ta regulatorna koherentnost oziroma usklajenost bila vključena v trgovinski sporazum ali ne. Seveda, potrebno bo kje popustiti, če hočete nekaj dobiti. Ampak eno Kar smo slišali je to, da če bomo imeli tak regulatorni svet, bi vanj svoje mnenje nedvomno morali prispevati socialni partneri. Čez Atlantski gospodarski svet je imel svetovalce od poslovnega sveta, celo od sveta potrošnikov. In glede na to, da smo bili tudi mi izključeni, pa tudi tisti, ki na nje v ZDA gledajo kot na naše nasprotnike. Skratka, hočem povedati, da je potrebno pridobiti input socialnih partnerjev. Kar zadeva delovne razmerja, želimo se ustrezno širino, nočemo geta, več o tem takoj. Menimo tudi, da mora biti glavnina besedila namenjena socialni politiki. Samo par primerov. Pri naložbah mora obstajati odgovornost vlagateljev. Vključiti moramo tudi smernice OECD-ja za multinacionalke in tudi deklaracije. In ne vem, če lahko vsem tem imenom tudi tolmači sledijo, ki jih prebiram. Skratka, gre za mednarodne sporazume, konvencije, ki morajo biti vsebovane v glavnini tega besedila. In to mora biti omenjeno tudi v poglavju o delu. Potem, kar zadeva storitve. Mislim, da moramo zaščititi eh, delo in socialne politike. Za nas, je pomembno ne samo število ljudi, ki jih bo ta sporadum zadeval, pač pa tudi zaradi načel. Nekje je opomba počrto, ki govori o napotenih delavcih in o pogojih, ki morajo veljati za nje. Skratka, potrebujemo vse neko minimalno zakonodajo oziroma omenjene morajo biti kolektivna pogajanja. Menimo, da to ne sme biti samo opomba po črto, pač pa mora biti to vsebovano v glavnini besedila. Zdaj ni časa, da bi govorili o posledicah na naše notranje razprave o napotenih delavcah. Vem, da imam samo tri minute, zato bom pohitev javno naročanje. Konvencija 94 o javnih pogajnih in javnih naročilih mora biti vsebovana. Potem regulatorna skla, skladnost. Imeti moramo klauzulo, ki preprečuje regresijo. Ignacio je omenil tudi birokracijo. Kadar slišimo to frazo, takoj pomislimo tudi na naše rdeče črte oziroma naše meje. Kar zadeva reševanje sporov, seveda, želimo si, da bi pogoji dela bili urejeni s pomočjo običajnega reševanja sporov. Potem trajnostni razvoj, kot je bilo rečeno, to je vsebovano v vrsti sporazumov, no proučujemo, ali je prava struktura dveh stebrov, torej dela in okolja. Verjetno bi američani želeli zamenjati delo za okolje ali obratno, pač nekaj bodo pripravljeni žrtvovati. Kakorkoli že, naš ključni cilj mora biti sistem, ki ne nehno izboljšuje naše standarde. To je problem. ZDA niso ratificirale večine ključnih konvencij, ki jih je predstavnica Ila omenila, ampak implementacija je ključna. Veliko je držav, ki so ratificirale konvencije, potem pa niso naredile nič. Ilo žal eh, nima zelo velike moči in menimo, da bi tudi trgovinski sporozum lahko pomagal. Torej, implementacija na prvem mestu. V citi sporazumu s Kanado piše, da si bodo prizadevali za ratificiranje drugih konvencij. Morda mi smo zahtevali časovnico. ZDA pa so celo jasno povedali, da ne bodo podpisale oziroma ratificirale sporazumov v omenjeni časovnici. Zato bi morda ILO lahko naredil seznam vseh relevantnih konvencij in bi to priložili sporazumu. Potem naslednja točka - pokritje. Poleg ključnih konvencij jih eh, je še veliko dodatnih, vidim, da že zaostajam po času. Poleg konvencij ILA želimo tudi naš socialni model, tudi nekateri ameriški kolegi si tega želijo. Ampak v osnovi demokracija oziroma načela demokracije na delovnem mestu je nekaj, o kar verjamemo in kar bi po našem mnenju moralo biti vključeno v TTIP. Prav tako mora to veljati tudi na ravni, ki je nižja od zvezne, nič ne pomeni, če nekaj velja zgolj v Washingtonu, veljati mora vse do Tennessee. Pomembno za nas je tudi, da mora biti to izvršljiv sporazum. ZDA imajo prednost pred Kanado, namreč imajo zelo oprejemljiv sistem sankcij in menimo, da mora biti ta vključen tudi pri TTIP-u. Ameriška vlada se je izpogajala v času prav Čorča Buša o izvrševanju sporazumov. Skratka, če katera od strani ne naredi tega, kar je obljubila, uh, nastopijo sankcije. Tu seveda ne govorimo o sedmem poglavju eh, sporazuma Združenih narodov. Verjetno so v dvorani tudi kakšni predstavniki ZDA. Eh, vedeti morajo, da je to za nas rdeča črta. Sporazum s Kanado vsebuje besedo zavezojoče, ampak jaz sem komisijo večkrat vprašal, kaj pomeni zavezojoče, pa mi ne znajo odgovoriti. Hočem vedeti, kaj to pomeni. Ob, vsi na obeh straneh Atlantika hočemo vedeti, kaj pomeni zavezojoče. Vem, da že presegam svoj čas. Mi se zauzemamo za spoštovanje standardov. Komisarka je dejala, da želi nov začetek, zato mora odpraviti stališče generalnega direktorata za trgovino, ki noče sankcij. To hočemo mi, zato si želimo novega začetka. You, uh, Santos, uh... Gospa Santoš iz Business Europe, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, in lepo zdrav sem. Danes bom predstavila vidik delodajalcev, tisti, ki naj bi ponujali delovna mesta. Pomembno je, da na začetku povemo, da moramo zagotoviti dobre naložbene pogoje in dobro okolje, da bomo ustvarili dobra delovna mesta. Že zelo dolgo se namreč pogovarjamo, skupaj s socialnimi partnerji, kako bi zagotovili čim boljše poslovno okolje, ki bi omogočala nova delovna mesta in boljša delovna mesta, boljše plačana delovna mesta. Tu se oboji strinjamo, potrebujemo več delovnih mest in bolje plačanih delovnih mest. Eden od pogojev, da bomo imeli več naložb tudi v Evropi, pa tudi izven Evrope, pri čemer bodo obstajale povezave z evropskimi delovnimi mesti. Torej, eden od pogojev je, da je naša trgovinska agenda usmerjena v prihodnost. To je za nas prioriteta. Danes ne govorimo o notranjem delu, ki je zelo pomemben. Potrebujemo pravi enotni trg. Veliko smo se pogovarjali o naložbah v zadnjem času, kateri so pogoji da bomo imeli trajnostno naložbeno politiko v EU. Seveda pa moramo omeniti tudi energetiko, ki je zelo pomembna za evropska podjetja. In to je eden od vidikov, kjer izgubljamo v konkurenčni tekmi v primerjavi z EDA. Naprimer. Danes že vidimo, da nekatera evropska podjetja zavisijo od prvič energije, in zato selijo svoje naložbe recimo v ZDA, ker so tam stroški nižji. To je kontekst. In v tem kontekstu moramo ustvarjati delovna mesta, boljša delovna mesta v Evropi. Mi tekmujemo z drugimi lokacijami izven Evrope. Te lokacije so vsaj trenutno bolj privlačne za naložbe. Zato za nas TTIP predstavlja tudi priložnost, da ustvarimo boljše pogoje za naložbe in ustvarjanje delovnih mest. Ne bom omenjala podatkov o zaposlitvah, koliko novih zaposlitev bo ustvarjenih, koliko delovnih mest bo nastalo zaradi tipa ali ne. Povedala bi le eno. Če bomo dosegli sporazum, kjer bodo podjetja enotna oziroma kjer podjetja so enotna, potem je to TTIP. Pri Koreji smo veliko razpravljali o avtomobilski industriji. Pri TTIP-u pa gre jasno za sporazum, kjer večina podjetij podpira ta sporazum. Večina je prepričana, da je to sporazum, ki bo pozitiven za evropska podjetja in da bo pozitiven tudi za naložbe in delovna mesta. Zdaj pa poglavje o trajnosti. To je tudi del naše današnje razprave. Pozdravljamo razvoj dogodkov. Prejšnji govorci so že povedali, vsi sporazumi ne vključujejo določb o delu oziroma okolju. To je relativno novo. V začetni fazi sta e- EU in ZDA vključila te določbe v prostotrgovinski sporazum. Zdaj pa vidimo, da vse več sporazumov tudi z državami v razvoju vsebuje te določbe. To je pozitivno. Trgovinski sporazum v osnovi govori o trgovini, želi izboljšati trgovino in naložbe. Socialni in okoljski vidik, mimo grede, Prizadevali smo si, da bi o tem razpravljali že v STO leta 96, ko smo razpravljali o Singapurju, vendar večina držav takrat sploh ni vedela, o čem razpravljati, ko smo govorili o socialni in okolju in vplivu na trgovino. Danes vidimo, da imamo pogoje za večstranski pristop, zato zdaj govorimo o tem tudi v STO. Oživiti bi morali delovni program v okviru STO in nedvomno obstaja priložnost, da ti dve temi ponovno damo na mizo. Za nas, podjetja, je pomembno dvoje. Seveda, prosto trgovinski sporazum mora vključevati poglavje o delu in okolju. Vendar pa te določbe ne smejo predstavljati skritega protekcionizma. Vemo, da imamo povsod drugačna okolja in eh, socialne pogoje, tudi v Evropi. Vse države nimajo enakih socialnih politik. Zato mislim, da bi bilo naivno, če bi mislili, da bomo s tetipom zagotovili, da bodo vsi uživali enake socialne standarde. Lahko poskusimo. Ampak Mislim, da si mi kot evropejci, tako kot je Tom dejal, želimo izvažati naš socialni model. Moramo pa upoštevati, da je stopnja razvitosti v mnogih državah, s katerimi se pogajamo, nižja. Ne mislim ZDA, mislim druge države. Ko se pogajamo recimo z državo kot je Vietnam, moram biti naš pristop drugačen, ko govorimo o teh določbah, kot pa, ko se pogajamo z državo, kot so ZDA. In ravno zato je zelo pomembno, da v prostotrgovinskih sporazumih nakažemo, da morajo države uporabljati svojo zakonodajo. Seveda si morajo prizadevati, da bi izboljšale svojo zakonodajo, vendar pa morajo še naprej v osnovi izvajati svojo zakonodajo. ob pogoju, kar je osebovano že v nekaterih sporazumih za EU, da države ne spreminjajo zakonodaje, da bi pritegnile trgovino in naložbe. V to verjamemo. Menimo, da morajo obstajati minimalni standardi, okoljski in socialni. In teh standardov ne smemo zniževati samo zato, da bi spodbujali še več trgovine in naložb. Zdaj pa področje uporabe. Jasno je, in to smo danes že videli, da ima ta EU in ZDA različne pristope. EU spodbuja ključne konvencije ILO, kot je Injasijo že omenil, je dostojno delo, tudi del sporozuma CITAT. tak razvoj dogodkov je pozitiven in morali bi si prizadevati, da take določbe ostanejo tudi v TTIP-u. Glede tega, kaj bi podjetja lahko naredila oziroma morala narediti. Podjetja, zlasti evropska, morajo biti zelo pozorna na svoj imič. Karkoli moramo spoštovati v Evropi v odnosu do socialja ali okolja, Seveda moramo to spoštovati tudi izven Evrope. Obenem pa moramo upoštevati, da živimo v okolju, ki ga ne moremo vedno nadzorovati. Obstaja nek minimalni pravni okvir, ki ni odvisen od evropskih podjetij, pač pa od držav, v katerih nastopamo. In podjetja ne morejo spreminjati obstoječe zakonodaje v teh državah. Včasih je to, kar mi lahko naredimo, pravzaprav omejeno z obstoječo zakonodajo. Pomembno je, da vključimo določbe o družbeni odgovornosti podjetij, vendar moramo biti realni. Namreč vsi ne delajo po isti schemi, te scheme so različne, prav tako moramo poskrbeti, da spoštujemo obstoječo zakonodajo v državi, kjer nastopamo, ampak to se zelo razlikuje od države do države. Prav tako moramo poskrbeti, da bomo imeli določbe o sociali in okolju, vendar pa želimo, da se bodo te določbe izvajale. Ne gre torej samo za to, da te določbe imamo, pač pa tudi, da se resnično izvajajo zavezujoče določbe. Še ne pomeni, da se bo to resnično izvajalo. Videli smo, da je trajalo šest let v določenem primeru, da so prišli do arbitraže. S konstruktivnim dialogom in aktivnim sodelovanjem civilne družbe pridemo veliko dlje pri aktivni implementaciji. Po našem mnenju sankcije niso pravi odgovor, če želimo resnično izboljšati standarde v različnih državah. Hvala lepa. Uh, Hvala. Zdaj pa začenjamo z razpravo. Začeli pa bi kar z dvema triminutnima prispevkoma. Najprej gospod oziroma gospa Koni Reuter, solidar oziroma gospod Koni Reuter. Hvala lepa. Hvala tudi, da ste dali glas civilni družbi. Zadnje čase se zelo osredotočamo na delovne standarde in tudi s kolegom sva se srečala v Sietlu pred leti in dejansko sodelujeva zato, da bi izboljšali ozaveščenost o tem, zakaj pri teh sporazumih sploh gre. Danes vas lahko zbudimo in vam povemo tudi kako dobro novico. Dobra novica je ta, da ta razprava ni zelo zapletena. Dosti krat se obračamo na strokovnjake, ampak Dejansko tu pri kazalnikih razprava ni zelo zapletena. Ko bo ta sporazum pripravljen za podpis? Ali bo zaščitil socialne standarde? Ali bo slabil zagotavljanje javnih storitev v Evropi in v ZDA? Ali dosegamo napredek in ali dobivamo kakovostna delovna mesta? Ne govorimo samo o delovnih mestih, pač pa tudi o dostojnem delu. Govorimo o potrebi po izvajanju, ampak kako bomo zagotovili, da se bodo izvajali ustrezni delovni pogoji in da bo to relevantno na obeh straneh Atlantika. Na kratko, reševanje sporov. To ima opraviti tudi z kolektivnimi pogajanji menimo, da ne smemo imeti tu ločene jurisdikcije. Če nekdo misli, da je reševanje sporov edina pot, morda bi morali imeti tudi reševanje sporov med lagatelji in delavcev. Ampak to pove samo to, da potrebujemo uravnoteženo razmerje. Dejansko obstaja vprašanje glede zagotavljanja pogojev. Nočemo sporazuma z Obama, ker na eni strani, po drugi strani pa spodkopavanja sistemov v evropskih državah, kjer zagotavljamo socialne in zdravstvene stvaritve, kjer je to del našega skupnega socialnega pravnega reda v EU. In tretja stvar, pristop pozitivnega seznama. Negativni seznam izključuje, ampak samo delno. Pozitivni seznam pri določbah, o katerih sem govoril, bi predvidel tudi že prihodni razvoj dogodkov, ne pa samo navajal, kaj danes izključujemo za to, da se zadeve ne bi vračale skozi stranska vrata. Potem poglavje o trajnosti, Tako kot sindikati in ILO, tudi mi želimo izvršljive eh, delovne in socialne standarde na obeh straneh Atlantika. Dobra novica je, da tu nimamo razprave z evropejci na eni strani in američani na drugi strani. Tu smo solidarni in menimo, da če želimo biti resni, Evropski parlament in evropski državljani lahko pokažejo, da je socialni napredek možen. Zato lepo prosim, jemljite resno kritike in strahove in poglejte si, katere so primerjalne vrednosti. Socialni napredek, kakovostna zaposlitev ter okolje za zagotavljanje socialnih storitev. Mr. Kampen from uh, uh, SME Europe, three minutes. Gospod Kamper iz SME Europe, tri minute. Pozdravljeni, hvala. SME Europe je uradno poslovno združenje Evropske ljudske stranke tukaj v Bruslu. Govorimo v imenu malih in srednjih podjetij. Mislim, da je prav, da povemo, da, je, da so mala in srednja podjetja glavno ogrodje Evropske unije, kajti predstavljajo 99 odstotkov gospodarstva v številnih sektorjih. V ZDA jih je 28 milijonov in ti MSP-ji res lahko uživajo ugodnosti iz TTIP-ja in jih prenesejo tudi na delavce, ki jih predstavljajo. V teh nekaj minutah, ki jih imam, bi se rad osredotočil na vidike, kot so dvojno testiranje skladnosti proizvodov, kjer obstajajo stroški, ki bi jih lahko zmanjšali za približno 40 odstotkov za MSP-je oziroma 25 odstotkov na področju kozmetičnih proizvodov, potem bi pri hrani in pijači te stroške lahko znižali celo za več kot 50 odstotkov. In to velja za, to so v bistvu stroški za carine in to zelo vpliva na ekonomsko stanje teh podjetij in tudi na stanje v gospodinstvih študija je pokazala, da imajo gospodinstva lahko več kot 500 evrov več na leto zaradi koristnih priho, priho, koristi, ki jih bo prinesel TTIP. MSP-ji so praviloma podjetja, ki imajo zelo dobre odnose z zaposlenimi in imeli smo konferenco, kjer smo govorili o določbah, o kolektivnih pogodbah, in kjer smo tudi povedali, da pogajanja o TTIP teh kolektivnih pogodb in drugih standardov ne ogrožajo. Vendar pa je treba preprečiti tak pritisk na MSP-je, zato bi morali izkoristiti to priložnost in povedati, da je ta sporazum med ZDA in EU ena zadnjih priložnosti za določanje standardov, kajti pripričan sem, da bi številni ljudje v EU raje videli o tem, da bi govorili ZDA o tako imenovanih zahodnih standardih, kot pa da se o tem pogovarjajo z drugimi delimi sveta. Če sklenem. TTIP je velika priložnost, o njem moramo biti ustrezno obveščeni in zagotoviti je treba veliko preglednost dogajanja. Naj vas pozovem, da dopustimo MSP-jem in njihovim zaposlenim, da uživajo rezultate tega sporazuma. Najlepša hvala. Slišali ste veliko strokovnjakov, zdaj pa ste vi na vrsti za postavljanje vprašanj. Prosim, da postavite res kratka in natančna vprašanja, kajti drugače na nje res ne bomo mogli odgovoriti. mogoče res samo dve minuti. Mislim, da bi bilo to dovolj. Najprej Marija Arena. Euh, Hvala, predsednik. Bom poskušala spoštovati čas. Najprej tri glavne stvari, tri načelne stvari. Prva, vprašanje ISDS. Že v odboru INTA smo povedali, kakšen je naš odgovor na reševanje sporov med vlagatelji in državo. Kako to vpliva na zmožnost sprejemanja zakonodaje in na zaposlovanje. In druga točka, sodelovanje na področju zakonodaje. Sami ste rekli, da se moramo izogniti podvajanju, naprimer pri nadzoru, govorili ste o zdravilih, farmacevskem področju in tako naprej. Hkrati pa ste govorili tudi o MSP-jih in ne poznam veliko evropskih MSP-jev, ki so žrtve takega podvajanja in mislim, da je to samo izgovor. Tretjič, pozitivni in negativni seznam, o katerih smo govorili, želimo si, da bi imeli negativni seznam za to, da bo zagotovljeno, da se bomo lahko vrnili k regulatorn, regulatornim rešitvam, ki bodo v splošnem interesu evropejcem evropejcev. Potem se vsi danes eh, sklicujajo na zelo optimistično študijo učinka. Kako lahko danes upoštevamo študije učinka, ki so bolj negativne in manj optimistične? Naprimer, obstajajo analize sporazumov, prostotrgovinskih eh, sporazumov, ki so pokazale, da je po desetih letih izvajanja, ko so predvideli več kot 100 tisoč novih delovnih mest v ZDA, ki nikakor ni bilo uresničeno. Prišlo je celo do upada delovnih mest. In potem se je izkazalo tudi, da se ni izboljšalo socialno stanje. Naprimer, eh, spremljali so kupno moč mehičanov, ki pa se nikakor ni povečala, ampak se je za sedemkrat pomanjšala. Danes taki sporazumi kažejo, da problemi obstajajo. Mi proti nismo proti sporazumom, ampak prosim, dajte nam take argumente, ki bodo omogočili, da ne bodo prinašali negativnih stvari. Ja. Hvala lepa. Rad bi se osredotočil na dve, dva sklopa. Najprej pravice delojemalcev. Naj povem, da ZDA niso ratificirale eh, sporozumov, pa tudi kršijo pravice delavcev. V Tennesseeju vidimo recimo, da se je zgodilo, da so preprečevali ustanovitev sveta delavcev. Zato sprašujem, kateri so mehanizmi za zaščito konvencij ILO in potem, kako naj bi izgledal arbitražni mehanizem. Ali bi recimo imela vlogo sindikati, lahko bi mm, si zamislili, kakšne usporednice za zaščito vlagateljev. To je prvi sklop vprašanj. Drugi sklop vprašanj pa se nanaša na pozitivne učinke. Pozitivni učinek na podlagi več trgovanja temelji na specializaciji. In samo, če se to zgodi, vidimo tudi ustrezne pozitivne učinke. Če to predvidevamo, potem pa to pomeni, da mora priti do strukturnih sprememb. To pa spet pomeni, da bodo panoge oziroma regije različno prizadete. Zato je vprašanje, kateri so zmagovalni sektori, katere so zmagovalne regije in katere so oziroma bodo poražene regije oziroma panoge. Šele potem bomo vedeli, kajti vemo tudi, da imamo znotraj Evrope zelo različen regionalni razvoj in razvitost in šele potem bomo lahko ocenili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 Najlepša hvala za vse te predstavitve. Slišale, slišali smo stvari, ki jih bomo lahko upoštevali pri sprejemanju odločitev. Nekateri ste govorili o določbah, ki morajo biti take, da se jih da izvajati. To je res zelo pomembno, kajti na papir lahko veliko zapišemo. Če pa tega v praksi ne moremo izvajati, nima pomene, nobenega pomena. In zdaj moje vprašanje. Ali nam lahko poveste, kateri so ključni poklicni standardi, ki jih je treba vključiti v ta sporazum? Ali lahko dobimo kakšen seznam, na primer? In potem vprašanje za osebo, ki predstavlja etuk. popravili ste oceno kakovosti trga dela v Evropi. Po vašem mnenju, po mnenju Konfederacije sindikatov, kakšno mnenje je treba oziroma na svet je treba dati delodajalcem, da bodo ustvarjali varna delovna mesta? Uh, uh, Hvala. Hvala hvala vsem, ki ste danes imeli predstavitve. Zelo širok razpon predstavitev je bil in tudi zelo zanimivo je videti, kako potekajo pogajanja. Mogoče nekateri imajo pomisleke zato, ker še nismo dovolj daleč v pogajanjih in mogoče moramo nekoliko počakati in imamo organ za sporazum, preden začnemo sploh soditi o tem, ali je dober ali slab in slišali smo, kako je TTIP lahko koristen za rast in za ustvarjanje delovnih mest in olajševanje poslovanja podjetjem in to v Evropi res potrebujemo. In potem v zvezi z ISDS ne gre tukaj za pravno državo, gre za to, ali lahko ljudem zbudimo zaupanje za to, da bodo vlagali v Evropi s tem ko bomo imeli dodatne določbe v zvezi z našimi naložbami na drugi strani Atlantika. In potem še vprašanje v zvezi s tem, kar smo slišali od predstavnika je tukaj in rada bi vprašala še gospoda Brasija podobno stvar. Ali bomo imeli enake standarde varovanja okolja in standarde dela in torej ne zdi se mi, da bi morali to nižati. Najlepša hvala, gospa Kari. Jaz bi rad začel med reči tak til hele panelu. Jaz mislim, da je bilo nekaj res spennih inleg. Jaz kommer netop til det. Hvala. Zahvaljujem se vsem panelistom za res zanimive prispevke. Ravno kar sem se sestala z danskimi gasil, gasilci in povedali so mi, da imajo zelo veliko težav pri delu zaradi novih snovi in novih kemikalij in to povzroča gasilcem res velike probleme. In zato je to zelo pomembno za delovno okolje. Če smo tukaj zato, da bi določili pravila, se sprašujem, kako lahko zagotovimo, da bomo imeli enaka pravila in da bomo hkrati tudi zaščitili delavce in njihovo delovno okolje. Ne, da so v nekakšnem nasprotovanju, ampak zelo težko je videti, kako je TTIP pomemben za zaposlitve. Pač govorijo o 600 tisoč do 1,2 milijarde oseb bo prišlo v ZDA. Public, uh... Moje vprašanje se nanaša na zagotavljanje javnih storitev. Mnogi so omenili to vprašanje. Ugotavljam, da po našem mnenju negativni seznami niso pravi način za zagotavljanje Eh, javnih storitev. Menimo, da je to odpira vrata nadaljni liberalizaciji, kar je treba preprečiti. Če si pogledamo privatizacijo in negativne učinke na socialne standarde, vidimo, koliko je bilo neuspešnih eh, privatizacij, pa tudi, če si pogledamo dostop do javnih storitev. Skratka, ta sektor moramo obvarovati in istočasno z TTIT tipom imamo tudi sporazum TIS, TISA. In tam vidimo, da tisto, kar ni bilo izvedeno sporazumom GATT, se zdaj ponovno uvaja in sicer popolna liberalizacija eh, sektorja storitev in tu je predvidena tudi irreverzibilnost torej tisto, kar se liberalizira, se ne more več obrniti v nasprotno smer. To lahko ima izjemne negativne učinke za mesta in skupnosti in jasno povem, da javne storitve niso ovira, pač pa so eksistenčna točka za državljanke in državljane. In zato sprašujem predstavnike komisije, ali lahko zajamčite, da ne s tiso, ne s TTIP-om ne bo nadaljnega pritiska na liberalizacijo in privatizacijo javnih storitev. In ali lahko zagotovite, da boste pri javnem naročanju še naprej spoštovali socialne in okoljske kriterije? Eh, eh, Gospod Balas, hvala predsednik imam več vprašanj. Prvo, študija učinka na preučevanje torej učinka na zaposlovanje, torej kakšno bo število ustvarjenih zaposlitev. Ali je bila že pri, izvedena kakšna primerjava z drugimi prostotrgovinskimi sporazumi? Torej, ali je bila opravljena kakšna kritična študija o napovedih, kot je že povedala kolegica? Torej, ali je bilo to kdaj upoštevano? Drugič, ene stvari ne razumem. Če danes veliko konvencij ILO ni ratificiranih in če po drugi strani obstajajo omejitve, kaj nam zagotavlja, da se bodo socialni standardi dvignili, da bomo šli bolj v smeri evropskega modela kot ameriškega modela. Kaj nam danes to omogoča, da lahko to predpostavljamo? In potem naslednje vprašanje, teoretično, kako lahko razširimo, pojasnimo to, da eh, je mobi, kapital postal bolj mobilen, delavci pa manj mobilni, kako bomo torej okrepili prost pretok delavcev med Evropo in ZDA. Ali ne bo to pritisk na prihodke delavcev, da se bodo prihodki zmanjšali? vsaj uh, tako je uh, pokazal sporazum Aljena v ZDA. Torej, kaj je tisti teoretični uh, vidik, ki omogoča to sklepanje. In potem še uh, zadnja stvar. ISDS, mi, uh, socialni demokrati, se sprašujemo, uh, kaj zagotavlja, če bo ISDS ohranjen, kaj bo zagotavljano, da podjetje ne bo tožilo države zaradi socialnih standardov ali nam to kaj jamči. Hvala, Agnes. Um, Hvala. Imam dve vprašanje. Najprej v zvezi z rastjo zaposlovanja. Povezano je to z tem vprašanjem kateri sektorji, kateri sektorji so tisti, kjer se pričakuje rast oziroma zmanjševanje delovnih mest. Dva od članov panela imata popolnoma nasprotna stališča o tem, ali bo več ali manj delovnih mest na splošno. Zato bi gospoda Besera vprašala, ali lahko odgovorite na komentarje gospoda Toma Jenkinsa in ali ne bi bilo pametno, če bi komisija pripravila več poglobljenih študij o izgubi delovnih mest na splošno. Mislim, da bo to še zelo vroča tema če TTIP ne ustvarja delovnih mest, zakaj potem sploh se pogajamo o tem. In potem druga tema, standardi dela, delovni standardi. Prej sem imela razpravo z veleposlanikom Gardnerjem iz ZDA, ki je pojasnil, da seveda ZDA ne morejo ratificirati vseh standardov ILO, ampak ZDA vsekakor spoštuje vse standarde dela. Torej, to lahko podvomimo. In spraševala sem se, ali bi nam eh, gospod Jenkins, vi ste nam reč govorili o tem, da čeprav ZDA niso ratificirale vseh standardov ILO, bi lahko uporabili TTIP za to, da bi okrepili eh, izvajanje teh standardov. In zdaj poskušam razumeti, kako bomo to naredili in ali ne bomo samo si prizadevali za ratifikacijo. In zdaj me to zanima, kako bi to bilo, kako bi to lahko razložili. In še zadnje vprašanje za gospoda Brasera, zakaj to še ni bilo na mizi zaenkrat. Hvala gospod Šulce. Ja, Spoštovani predsedujoči, hvala za, to, za ta dogodek. Moram reči, da sem navdušen. Slišali smo veliko negativnih stvari, predvsem seznam slabosti te tipa je veliko daljši, kot so pozitivne stvari če bomo govorili samo o negativnih stvarih. Titi pa ne bomo mogli prepeljati do uspešnega konca. Omenil bi to, da vedno govorimo o stvarjanju novih delovnih mest in tu govorijo, da naj bi TTIP ustvaril delovna mesta, ampak morda bi se morali pogovarjati tudi o tem, kako bomo ohranili delovna mesta. In predstavniki sindikata so jasno povedali, da moramo vedeti tudi, o čem se bomo pogovarjali čez 15-20 delovnih mest. Ali bodo delovna mesta odšla v Azijo, tudi o tem se moramo pogovarjati. Skratka, če bomo govorili samo negativne stvari, te tip ne bo uspel. Äh, äh, Redner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 Ves čas nam zagotavljajo, da ta sporazum ne bo kršil pravic delavcev, ne bo poslabšal stanja na področju zdravja in varnosti in tako naprej. Ampak to so zelo pomembne varovalke. Kako lahko sporazum izboljša trgovino? Preštudiral sem trgovinski sporazum med EU in Kanado. Tam je več kot tisoč strani in tam je tudi poglavje o pravicah delavcev. In to poglavje ima samo pet strani. V tem poglavju je rečeno, da bodo zagotovljene in še naprej zagotovljene konvencije ILO. Torej, zanima me, katere ovire bodo odpravljene. Ves čas se govori o tehničnih standardih za proizvajalce avtomobil, avtomobilov, ampak to, ali bo to ta veliki korak naprej, ki bo povečal število delovnih mest? Jev. Hvala, gospa López Permiero. Gracias, eh, Lo primero, eh, no... Hvala. Hvala za vse te predstavitve. Zanima me, kako bo ta sporazum lahko koristil delavcem. Ali bo koristil ameriškim delavcem, ki so že izgubili veliko delovnih mest ali uh, bo koristil evropskim delavcem. In imam zdaj tri vprašanje. Zakaj uporabljati gospodarski model, ki zmanjšuje povpraševanje v sektorjih, ki so že tako manj konkurenčni, kot so ti sektorji v ZDA? Kako bodo brezposelni lahko našli zaposlitev v drugih sektorjih? Ali se zavedate? da v okviru pogajanj pogodbe so jamstva na področju pravic dela zelo omejene. In tukaj gre samo za to, da multinacionalke imajo vedno več moči v primerjavi s sindikati. Pravite, da bodo pravice dela strani ZDA jasno priznane, čeprav ZDA niso ratificirale številnih konvencij uh, eh, OE ILO na področju delovne inšpekcije, kolektivnih pogod, uh, eh, pogodb in tako naprej, ker veliko je takih, ki jih niso ratificirali. Če jih ZDA ne ratificirajo, zakaj ne ustrajate pri tem, da jih morajo ratificirati? Že tako je težko zagotoviti spoštovanje teh klauzul, potem je še toliko težje spoštovanje teh določb v okviru sporazuma. Hvala, gospod Marin. Euh, to bi moral biti gospod Marta. Kakorkoli, najlepša hvala. Vrnil bi se k dvema stvarima, ki jih je trdila predstavnica Business Europe presenečen sem, ko pravi, da mora civilna družba sodelovati pri tem oziroma da sodelujajo, ampak v resnici so popolnoma izključeni iz tega. Poleg tega smo se sestali z delegacijo odbora, ki se pogaja z eh, američani in, teh, eh, in pravijo, da bodo v teh pogajanjih nekateri zmagoval, išli kot zmagovalci in nekateri kot tisti, ki bodo izgubili. Ampak uh, gre za to, da bo mogoče izgubil kakšen model, gre za a, slu, evropski model proti ameriškemu modelu. V, naprimer, ZDA so nevladne organizacije, ameriške nevladne organizacije na sodišču zato, ker zagovarjajo splošne interese. In torej, uh, dajte mi en primer mednarodnega sporazuma z ZDA, ko ti, torej američani, niso usilili svojega modela. In tukaj je pravi izziv, ali bo evropski model propadel zaradi pritiska ameriškega modela in ali bo Evropa še vedno ostala največja naivka tega sistema in ne bo znala usiliti svojih standardov. Najlepša hvala, gospa McIntyre. You, hvala, gospod predsednik. No, vloga našega odbora za zaposlovanje EMPL bi morala biti ta, da ne preučuje samo zaščite delavcev, pa čeprav je to še tako pomembno, ampak tudi preučuje ustvarjanje novih delovnih mest. Vemo, da 85 odstotkov vseh delovnih mest, novo ustvarjenih delovnih mest prihaja iz sektorja majhnih in srednje velikih podjetja. podjetij. Zato moramo res dobiti dostop do trga in k temu mora pripomoči sporazum. Na ta način bomo lahko rasli in ustvarjali nova delovna mesta. Moram reči, da imam pomisleke glede tega, da se naše državljane zdaj zavaja, dobivajo napačne informacije. Dobila sem na stotine sporočil po elektronski pošti, da bomo glasovali o TTIP, ampak pogajanja se bodo začela šele naslednjo leto. Zato se mi zdi zelo pomembno, da ločimo dejstva od mitov. Našo razpravo moramo utemeljiti na dejstvih. Ne, ne smemo biti čustveni pri svojih pomisleki, ki so mogoče na napačni podlagi. Tako da sem hvaležna organizacijam, kot je naprimer Nacionalna zdravstvena služba v ZDA, NHS, za dokument, ki pravi, ki ima naslov Ločevanje mitov in dejstev. Tega dokumenta niso pripravili politiki, ki imamo strastna politična prepričanja, ampak gre za dokument organizacije, ki je zaskrbljena glede svojega statusa v, v prihodnje. Menijo namreč, da jih ne bomo več priznavali, ampak to ni res. Tako da hvala vsem panelistom, ki si prizadevate za to, da bi ločevali mit od dejstva. Zdaj pa. Hvala lepa. Zelo pomembno je, ker gre v tem odboru za delovna mesta. Zato prvo vprašanje glede vaše baze podatkov. Zanima nas, koliko delovnih mest bo nastalo. Zanima pa me predvsem, na kateri osnovi imate te številke. Pri EFTI smo videli, da to ni držalo. Gre tudi za kakovost delovnih mest. Ni prav, če kvalificirani delavci opravljajo nekvalificirana dela. Potrebujemo nekaj, kar bo predstavljalo našo prihodnost. Še predstavnici ILA, gospe Kolej. Zelo pomembno je, da dobimo pozitivne primere, konkretne primere sporazumov, kjer so bili standardi za delojemalce zvišeni, tako da bomo lahko rekli, uspelo nam je zadržati naše standarde, tako da bomo končno rekli tudi kaj pozitivnega. Hvala lepa za besedo. prisluhnila sem zgodbi gospe Kolibarli, ampak nisem pripričana, da bo tako, kot eh, pravi. Bojim se, da gre pri ILO-ju bolj za gašenje požara z majhno kantico za zalivanje vode. Prizadevati si moramo za spremembo pravic delavcev. Gospod Tom Jenkins se strinja s tem, da nam grozi nevarnost. On je omenjal, tudi cel roj kobilic, ki nas napada in da se je proti temu težko boriti. Naprimer, rezultati sporazuma nafta so bili take, da so nas precej razočarali. Moje vprašanje velja gospodu Jenkinsu. Zakaj ne priznate, da ti prostotrgovinski sporozumi predstavljajo grožnjo za delovna mesta, za pravice delavcev in druge socialne pravice in zakaj jim ne nasprotujete? Hvala. Mija Petra. Mija Petra. Thank you. I'm happy. Hvala. Veseli me, da ste govorili o interesih, o izvozih, izvozu v ZDA. Ampak Mogoče se moramo osredotočiti na več, večje število delovnih mest, ki jih prinaša trgovina, kaj pa standardi, pravila in tako naprej. Zakaj oziroma kako si TTIP prizadeva za to, da so nam ti trgi bližje? In še eno vprašanje, ali menite, da je tak sporazum dejansko koristen za majhne in srednje velika podjetja. Stroški namreč predstavljajo med 38 milijonov dolarjev. Kako bodo torej majhne in srednje velika podjetja imela korist od TTIP-ja? E Ali bodo države potem odgovorne za plačevanje in ne poslovni sektor za pridobivanje teh koristi? in prosim glavnega pogajalca, če nam predstavi glavne zamisli v zvezi z SDS. E- Hvala lepa za pa gospa Harkini. Um, uh, Hvala predsedujoči. Hvala panelistom za različna stališča, ki ste jih predstavili. Sama prihajam iz Irske, kjer so stopnje rasti, se mi zdi, največje v Evropski uniji in zato smo bolj nastrojeni proti ZDA. Slišala sem, kaj so povedali kolegi in kolegice in da si moramo poskusiti izboljšati trgovinske dogovore. Vprašanje za komisije. Vaš specifičen model za oceno rasti in novih delovnih mest. Zanima me, ali imate še kakšne druge kazalnike in modele, ki jih uporabljate. Saj je vrsta modela, vrsta kazalnika tisto, kar najbolj vpliva na končne rezultate, na samo predstavitev. Ravni brezposobnosti v ZDA so na precej nizki ravni trenutno, ampak če si pogledate število ur, delovnih ur, boste videli, da je število ur danes enako kot leta 2008. Na ta način so ustvarjali nova delovna mesta. Zanima me, ali torej preučujete kakšne druge modele za oceno učinkov, zato da bi lahko ustvarili neko ravnovesje in da si pogledamo kvaliteto in kvantiteto. In naslednje vprašanje za kolegico iz ILO-ja. Rekli ste, da obstajata dve porajajoči se vprašanji in da si je treba zagotoviti koherentnost in doslednost med vsemi instrumenti ILO. Zanima me, ali imate že na voljo načrt ali pa ga mogoče še oblikujete, zato da se zagotovi koherentnost, doslednost, kar zadeva instrumente JLO-ja. In še zadnje vprašanje za gospoda Jenkinsa iz Etuca, ki govorijo SDS. Tukaj imam veliko skrbi. Rekli ste, da ste postavili meje ali rdeče črte. Videli smo, celo, da je celo število podjetij bilo ustanovljeno v, podjet, v neki državi, zato da se uporabijo SDS-i v okviru obstoječih trgovinskih sporazumov. Ali želimo zdaj zapreti vrata potem, ko je ideja že ušla izpod nazora? Imamo dva visoko razvita pravosodna sistema za SDS in zanima me, če veste ali ima to kakšen vpliv na pogajanja, ki so v teku. Hvala lepa, lepa jutra. Um, like the... Hvala lepa. Želim se vrniti na tisto, ko smo govorili, da je lahko TTIP zlato pravilo za prihodnost. Imam pa dve vprašanje v zvezi s sporazumom s Kanado in Sita sporazumom. Ali je to tisto zlato pravilo oziroma tisto, kar je najbolj merodajno pri sedanjih pogajanjih? Vidimo, da je, sita, da je sporazum Sita pod nafto in da ima niže standarde za varnost in zdravje pri delu. In tudi, kar zadeva delovne standarde, jih ne zagotavlja. To je pod drugimi standardi, ki so zavezujoči. Tako da me skrbi, če uporabljamo sporozum SITA kot model za TTIP, kaj se bo zgodilo na podzvezdni ravni v državah, ki sistematično kršijo delovne standarde tudi v okviru kolektivnih pogajanj. Poglavje o delu bi moralo zajeti tisto, kar je najboljše na obeh straneh Atlantika v tem primeru. Drugi element pa je povezan s poglavjem o naložbah. Tom je šel skozi to zelo na hitro. Tam pa je bila zelo pomembna točka. Če želimo zaščititi naložbe in če želimo, da bo javnost zaupala v naložbe, da bodo te zaščitene, moramo s tem povezati tudi kriterije, tudi povezavo s smernicami OECD-ja za odgovornosti za investitorje. TTIP mora postaviti više standarde in to mora potem postati zlati standard. Hvala lepa, zdaj pa gospa Lambert. No, se upravičujem, nismo videli, da ste dvignili roko, tako da bodite kratki, prosim. Uh, ja, hvala lepa. Danes očitno zgledam, kot da hočem k malu v pokoj. Socialno razsežnost bi želela izpostaviti. Se vemo, da so zdravstvene in socialne storitve področje, kjer je največ zaposlovanje. In tukaj vidimo tudi potencijalno visoko število novo ustvarjenih delovnih mest. Tako da je seveda javnost za to zelo zaskrbljena. In tukaj spet lahko naredimo primerjavo s porazumom sita. Spet se borimo s tem vprašanjem, kaj je primerjalna vrednost za odpiranje trgov. Čeprav razumem, gremo lahko še dlje od sedanjih ukrepov za liberalizacijo, ne moramo pa iti nazaj. Evropska unija je imela velike težave pri poskusu opredelitve storitev splošnega interesa v naši lastni direktivi o storitvah in ni jasno, da imamo monopolno določbo o javnih službah v nekaterih sektorjih Evropske unije. Lahko komisija, prosim, pojasni zakaj te storitve preprosto niso izključene iz sporazuma TTIP. Namesto, da tako dobivamo zagotovila glede opredelitev storitev, ki niso dobro zajete v teh opredelitvah. Javnost bi si oddahnila, če bi to preprosto črtali iz sporazuma, da se nam ne bi bilo treba ukvarjati z besednimi igrami in igricami. Zlasti družbe, ki se ukvarjajo s socialnim zavarovanjem, se za to zanimajo in koristno bi bilo, če bi bilo to jasno. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo strokovnjaku strokovnjakom v nasprotnem vrstnem redu. Začel bom z Ralfom. Imeli smo konkretno vprašanje, nekaj pripomp, tako da prosim, če ste lahko kratki in jedrnati. Hvala lepa, gospod Lange. Glede vprašanja gospe Kumpula, evropska podjetja so vedno podpirala podjetja, pri podpisanju eh, in države pri podpisovanju dvostranskih sporazumov. Zato smo si prizadevali za močno zaščito pravic delavcev in tudi za naložbena jamstva. Že vse od 50. let prejšnjega stoletja je, so ZDA podpisale in sklenile več kot 100 teh pogodb in tu so dejansko zavarovalne police za naložbenike. Se te pogodbe o investicijah delujejo kot neko zavarovanje, kot neka varovalka. Tako da mislim, da bi bilo korisno, če tudi v okviru pogajanj govorimo o tem. Še drugi komentar, ko sem prisluhnil današnji razpravi, sem dobil tis, da včasih pozabimo postaviti TTIP v širši kontekst eh, delovnih mest in rasti. V EU 2020 strategiji govorimo o tem, kako oblikovati boljši okvir za oblikovanje delovnih mest za naše državljane in TTIP bi morali videti kot priložnost v tem kontekstu. Napako, ne? Eno minuto. Naj na kratko rečem, ne gre za konkurenčnost med evropskimi podjetji, ampak zelo nas skrbi to, da ne bi spodkopali delovnih in socialnih pravic in socialnih standardov v številnih državah, eh, zvezdnih državah ZDA. In kot drugo, vedno mislimo na delovna mesta, ampak ali mislimo tudi na njihovo kvaliteto, na njihovo kakovost in sektor, v katerem so ustvarjena ta delovna mesta. Izpostavljeno je bilo, da ne govorimo samo o delovnih mestih v industriji, naprimer v avtomobilski industriji. Najpomembnejši sektor je prav sektor zdravstvenih in socialnih storitev. Tu je namreč veliko mrež. Karitas je največja mreža v Nemčiji, potem pa Volkswagen. In ta dva sektorja predstavljata več kot 360 odstotkov vseh delovnih mest na trgu dela. Ne želimo, da se zagotavljanje tovrstnih storitev spodkopava. Imamo direktivo o javnem naročanju in določbo za tiste, ki zagotavljajo in ponujajo storitve splošnega interesa. In prej je bil to tako imenovan umestni sistem. Zdaj želimo govoriti o količini in o kakovosti, torej o kvantitativnem in kvalitativnem pristopu. In naj zaključim s tem, da ne gre samo za to, da to vpliva na ZDA, da tu ne gre samo za ZDA, ampak imamo dan danes tudi tako imenovan socialni biznis, socialno poslovanje. Neko podjetje, ki se ustanovi najprej na Irskem, potem pa se preseli v ZDA, mora biti enako učinkovito na tem področju, v obeh državah socialne zdravstvene storitve niso stvar trgovine. Hvala lepa, zdaj pa gospod Santas. Ja, mislim, da je, mi je bilo zastavljeno vprašanje v zvezi z vlogo sindikatov in civilne družbe. Želela sem reči, da imamo že skupine za svetovanje in spremljanje, naprimer za Korejo te delujejo. Seveda se njihovo delovanje lahko še izboljša, ampak te skupine morajo spremljati izvajanje poglavja o trajnostnem razvoju in vse, vsi akteri morajo biti vključeni, tudi akteri na področju civilne družbe. Ne bom šla v podrobnosti glede pogajanj o sindikatih, ampak vsi veste, kaj komisija dela v smislu transparentnosti. Tako sindikati kot podjetja smo člani svetovalnih skupin, tako da obstaja sodelovanje in to se še krepi. Razprava o količini oziroma številu delovnih mest in njihovi kakovosti in vplivu sporazuma nafte. Tukaj ne smemo pozabiti, da ko govorimo o sporazumu nafta, govorimo o partnerjih, ki so na zelo različni ravni razvoja. Mehika, ZDA in Kanada. Ko govorimo o ZDA, govorimo o dveh partnerjih s podobno ravnjo razvoja. In druga stvar je, da je bil sporozum nafta sklenjen kakšnih 50 let nazaj. Mi pa zdaj govorimo o novem okviru z novimi pravili. Vsi se učimo in ta sporazum ne more služiti za model, za ta model iz preteklosti, ne more služiti za oceno prihodnih učinkov. Vsi lahko razpravljamo o tem, kakšne koristi, kakšne prednosti in vplive bo imel TTIP, ampak ponavljam, to je sporazum, kjer imamo veliko podporo v poslovnem sektorju. To sem želela ponoviti iz moje uvodne predstavitve. Hvala lepa za potom. Hvala lepa. Ja, kar nekaj vprašanj. Najbolj neposredno vprašanje je bilo, zakaj ne nasprotujemo TTIP-ju. O tem sporazumu se še pogajamo. Smo pa bili proti sporazumu SITA zaradi SDS, zaradi zaščite javnih storitev in zaradi izvajanja dela. Sita ni bil dobro pripravljen, zato smo, temu, zato smo temu javno nasprotovali. Kakšno pa je razmerje med Sito in TTIP? V poglavju o delu sta skoraj identični, ampak ko govorimo o SDS, vidimo, da gre za čisto drugačen sistem ki se bo pojavil v sporozumu TTIP. Posvetovali pa smo se o jeziku, o formulaciji, ki se uporablja v City in bi se lahko mogoče uporabila tudi v TTIP. P. Nismo proti temu, da je vse jasno navedeno oziroma nismo proti trgovini. Seveda si želimo dostopa do trga in na to se bomo morali vrniti pri pogajanjih. Nas bolj skrbijo standardi. Pri standardih to postane bolj politično kot gospodarsko vprašanje. Zato menimo, da si moramo prizadevati za visoke standarde. Poglejmo si primer. REACH. Če bodo američani to sprejeli in ne verjamem, da se bo to zgodilo, ampak če bomo vseeno dosegli neke vrste čezatlantski standard na področju kemikalij, nekaj takega kot REACH, bo to odlično. Pred leti smo govorili o nanotehnologiji. Če bi imeli visok standard pri tovrstnih vprašanjih, dobro. Če želimo še višjega, še bolje. Sveda pa ne želimo iti nižje. Vprašanja glede ILO-ja. Osem ključnih standardov ILO-ja je na voljo. ti konvencije, ti standardi so zajeti v izjavi, v deklaraciji iz leta 1998. Predstavnica ILO-ja bo zagotovo povedala še kaj več. Obstajajo pa še drugi možni standardi ILO-ja. E Tukaj imam cel seznam. O tem smo govorili, ko je bil Peter Mendelssohn še na generalnem direktoratu za zaposlovanje. Tako dolgo že govorimo o tem. In še čisto na koncu, kot sem že povedal, glede mitov in dejstev, lahko rečem tako, da mi delujemo na podlagi dejstev. Ne želimo izumljati stvari. Transparentnost je pomembna pri komunikaciji. Na komisiji, na svetu imamo ogromno ljudi, tudi na svetu, ki si prizadevajo za dobro komunikacijo. No, malo prej sem slabo govoril o tistih, tisti, ki so že odšli iz komisije, mogoče to ni prav, ampak socialni svet, svet na področju sociale in zaposlovanja je že govoril o tem in predsednik Baroso je takrat govoril o SDS, pa takrat jih sploh še ni bilo. Ampak ali gre za vprašanje dejstev, komunikacije ali govornika samega? Pazljivi moramo biti. Pozdravljamo to, kar počenja gospa Malmström, čeprav pravi, da je transparentnost v njeni genski zasnovi. Smo bili zadnjič eh, razočarani, saj nam ni hotela predstaviti dokumentov v zvezi s eh, pogovori z japonsko. Tako da potrebujemo več informacij glede tega. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa, zdaj pa gospa Korli, veliko vprašanj za ILO. Ja, veliko vprašanj za ILO je bilo, ampak večina je bila povezana z ratifikacijo sporazuma ZDA oziroma z ratifikacijo strani ZDA, zakaj samo dve konvenciji in to je v povezavi z izjavo ali deklaracijo z leta 1998. Vseeno pa mora biti zavezana in spoštovati vse določbe iz te konvencije. Kako lahko spodbujamo standarde znotraj sporazuma in kako lahko uporabimo druge instrumente ILO v trgovinskih sporazumih? Evropska unija to že počne preko agende za dostojno delo. Ta namreč omogoča in tukaj obstaja doslednost instrumenti ILO. E imamo osem temeljnih konvencij ILO, e ki se prenašajo v ključne delovne standarde. Agenda za dostojno delo preučuje primankljaje pri dostojnem delu, deficite, ki omogoča potem, da se države članice s tem soočajo na mikroravni, na ravni podjetij in ponudnikov storitev, naprimer v primerjavi s konkretnim sektorjem, se izboljšajo standardi in tako naprej. Trgovinski sporazumi odpirajo tudi možnosti za sodelovalne mehanizme. nekaj sporazumov je že na voljo in izkoristiti moramo najboljše prakse, ki jih zajemajo, zato da se bodo izmenjavali v okviru boljšega dialoga med akteri civilne družbe. Glede vprašanja miti in dejstva. Vsaka ocena učinkov, ki se naredi vnaprej, je neke vrste mit. Kajti dokler ne pride do realizacije, do izvajanja, je vse bolj ali manj hipoteza. Ocene učinkov vnaprej so miti, ocene učinkov za nazaj pa res predstavljajo dejstva. In zato potrebujemo spremljanje in nadzorovanje izvajanja mehanizmov. Postavljenih je bilo nekaj vprašanj glede tega, kje so se standardi izboljšali. Tri sem omenila že v svoji predstavitvi. V naši študiji smo imeli, um, je bilo videti, da gre za stanje in pogoje v času pred ratifikacijo, po drugi strani pa smo opravili tudi študije, kjer smo videli, da se je posledično veliko stvari izboljšalo. In še vprašanje glede doslednosti med instrumenti ILO-ja. Ta doslednost obstaja. Med svojo predstavitvijo pa sem želela izpostaviti tudi doslednost in koherentnost pri trgovinskih sporazumih in doslednost konvencij oziroma instrumentov ILO-ja z drugimi določbami. Samo za to, da damo nekaj v sporazum, da bo slišati bolje, to ni dobro. Ne, pom, ne pripomore k ničemer. Treba je to potem spremljati, verificirati in nadzorovati. Hvala lepa. Very important advice, I guess. So Ja, to je zelo pomemben nasvet. Zdaj pa Ignacio. Uh, uh, Hvala lepa. Kar nekaj vprašanj je bilo naslovljenih name, tako da upam, da mi boste oprostili, če bom pozabil na kakšnega od njih. Ampak me spomnite na to. Poskusi pa bom odgovoriti na čim več vaših vprašanj. Naj poskusim strukturirati svoj odgovor v štiri kategorije najprej prednosti TTIP, tveganja, študije in vprašanje poglavja o delu. Najprej pa naj nekaj povdarim. To so pogajanja med enakimi. Evropska unija ne sme imeti nobenega kompleksa pri pogajanju z ZDA to ni pogajanje, kjer bodo ZDA usilile svoj model Evropske unije. In tudi ne, obratno. Ta sporazum bo deloval na podlagi ravnovesja. Obe strani imata demokratična sistema, ki oba morata v celote spoštovati medsebojne vrednote. Nekatere vrednote se razlikujejo, vse imamo drugačno zgodovino, drugačno ozadje. Ampak na tistih področjih, kjer so naše vrednosti in cilji enaki, tam bomo poskusili doseči ravnovesje. Tam, kjer so naši pogledi različni, pa bomo poskusili doseči interregulativno, interzakonodajno združljivost. Ničesar ne sme usiljevati drug drugemu standardov. Ne gre samo za poglavje o delu in poglavje o okolju. Pri nobenem od teh poglavij ne bomo kompromitirali svojih vrednot in standardov zaščite in varnosti. Nekateri ste izrazili skepso glede tega, ali je ta sporozum dober za MSP-je in ali lahko uh, prinese dobre plati in koristi na zakonodajnem področju. Naj izpostavim nekaj primerov. Če imate majhno podjetje v Evropi, ki proizvaja generike ali zdravstvene, zdravstvene pripomočke, kjer, to je področje, kjer so majhna in srednja velika podjetja pomembna, Če želijo jo potem izvažati v ZDA, mora biti predmet inšpekcij. Tudi, če so jih pristojni organi Evropske unije, torej države članice Evropske unije, že pregledali. Treba je iti skozi kompleksen demokratičen proces in eh, dovoliti tudi inšpekcije strani ZDA za to, da se lahko izvaža v ZDA in temu jaz pravim birokracija in upravno breme. Tukaj ne gre za raven zaščite. Ampak moramo videti, kako se lahko temu izognemo, tem, tej pretirani demokraciji. Vprašanje ravni zaščite pa ostaja nespremenjeno. Tukaj smo bili jasni. Govorimo o sektorju kemikali in se ukvarjamo s vprašanjem poročanja zakonodajnim organom. Ne bomo pa, kot rečeno, nikakor kompromitirali izvajanja uredbe REACH. Na enak način, kot se lahko pretvarjamo, da bomo spremenili svojo raven zaščite, ne moremo tega usiliti ZDA. Če si pogledamo na splošno proizvodni sektor, boste videli, da naprimer odprava tarif in odprava dvojnega, dvojnih stroškov, menim, da to prinaša dobre plati in koristi obema stranema. Saj gre za situacijo win-win, kjer obe strani zmagata. Kje pa so tveganja? Na katerih področjih imamo lahko pomisleke, da bomo pod vprašaj postavili nekatere pomembne elemente evropskega socialnega modela? Javne storitve. Naj ponovno povem zelo jasno ne prevzemamo zavez glede liberalizacije katerihkoli javnih storitev. Pridržke smo ustavili v naše dokumente, da si v celoti pridržujemo pravico do vladnih oziroma javnih služb, ki opravljajo javne storitve in tudi v prihodnje naj bi bilo to možno v okviru sporazumov, ki smo jih sklenili doslej in jih bomo v prihodnje v okviru STO in drugih sporazumov. Vem, da Tom in drugi še niso čisto prepričani, ampak seveda lahko z veseljem nadaljujemo bolj podrobno razpravo kasneje. Pravica prihodnih vlad, da se odloči, da nekatere zdravstvene ali socialne storitve, ki jih trenutno zagotavlja zasebni sektor mora zagotavljati potem javni sektor. In še javna naročila. Ameriška podjetja lahko sodelujejo pri javnih naročilih v Evropski uniji in ne pride do diskriminacije. Žal pa obratno ni tako. Evropska podjetja ne morejo se udeleževati javnih naročil in javnih razpisov, ne da bi bila diskriminirana. Zakaj to izpostavljam? Vem, da so bila pogajanja o direktivi o javnem naročanju zelo težavna tukaj in v okviru teh pogajanj so zadevne direktive omenjale, da se lahko uporabljajo tudi socialni in okoljski kriteriji na strani javnih naročnikov. In to je lahko potem predmet diskriminacije, tako kot tudi jezik v ZDA. Glede vprašanja ISDS, ne bom šel v podrobnosti, se bo Evropska komisija kmalo predstavila dokument za namene posvetovanja. No, malo prej smo zagovorili o SDS, o FDS. Tako da bomo o tem govorili kdaj drugič. Glede vprašanja študij pa takole. Kar nekaj študij je bilo izvedenih o potencialnih vplivih TTIP-ja. pogajanja se še niso končala in zato je veliko spremenljivk, ki jih ne poznamo. V študijah, ki so bile upravljene doslej, tudi o ocenah učinkov, je bilo govora o povečanju BDP -ja za necele pet odstotka na leto. V desetih letih, zato da se v celoti upoštevajo vplivi na gospodarstvo, bi bil vpliv nič celih pet odstotka. Se pravi, če to delimo z deset, dobimo nič celih pet odstotka in ta vpliv bi bil neposreden. Pri gospodarski analizi je treba upoštevati tudi čas, ki je potreben za to, da se dejavniki prilagodijo. In zato potem lahko določimo učinek tega po desetih letih. Nismo želeli postaviti številk glede števila delovnih mest, ki bodo ustvarjena. Us težko je v katerem koli gospodarskem modelu podati natančne številke, ampak ta trenutek številke kažejo, da bi bilo ustvarjenih oziroma da je 5 milijonov delovnih mest v Evropski uniji odvisnih od trgovine z ZDA. Ali se bo to število povečalo? Verjetno ja. Koliko pa bo teh delovnih mest? Točno tega v tem trenutku ne moremo povedati in reči. Vedno pa je koristno preučevati študije, ne le ki bodo predmet pogajanja, ampak tudi tiste, ki so bile že sklenjene. Ne bom še v podrobnosti glede sporozuma nafta. Luiza je že predstavila razlike med pogojem med Mehiko in ZDA in Kanado in to je čisto drugačno od razmerja med ZDA in Evropsko unijo. To pa je seveda potekalo na podlagi obsežnega pristopa za prostotrgovinske sporozume. Ko se bomo pogajali o tem sporozumu, bomo tudi parlamentu predstavili, kako potekajo, saj se poraja veliko vprašanj tudi o, evropskem, o evropskih proizvajalcih, o vplivih na avtomobilski sektor, o tem, da imamo velik de deficit glede Koreje in kakšno je stanje po desetih letih. Iz Evropske unije je prišlo do veliko večjega izvoza v Korejo kot prej. Ne samo zaradi tega trgovinskega sporazuma, zdaj imamo presežek pri dvostranski trgovini s Korejo. Pa to ne samo zaradi trgovinskega sporazuma, ampak tudi zaradi drugih dejavnikov. ZDA pa upamo, da bomo dosegli sporazum, ki bo uravnotežen in bo zagotovil zadovoljive rezultate. Še nekaj glede poglavja o delu. Naj pojasnim najprej. Ne pravim, da to, kar smo naredili v sporazumu ZETA, da to ni naš končni cilj. Menimo, da se to besedilo lahko še izboljša. Vedno imamo manevrski prostor ne želimo pa tudi poenostavljati stvari, kar zadeva izvajanje. Tako pri sporazumu Sita in sporazumu s Korejo imamo pravno zavezujoče zaveze o delovnih pravicah. In kot drugo, arbitraža je zagotovljena podobno kot pri drugih obveznostih iz tega sporazuma. Edino, trgovinske sankcije niso čisto enake v vseh teh sporazumih. Treba je zagotoviti, da se vsaka ugotovitev, vsaka ugotovitev kršitev standardov ILO zabeleži in da v javnost in da se tako zagotovi, da država članica spoštuje standarde ILO-ja. En primer arbitraže že imamo in to je pomembno. In še nekaj je pomembno. Spori glede delovnih pravic v ZDA so predmet nekega filtra in samo če se dokaže, da, pravic, da so bile pravice kršene v skladu s standardi, s ključnimi standardi ELO, je to lahko podlaga za spor. Vendar pa je to neodvisno od drugih trgovinskih sporazumov. V primeru Koreje, vsi smo imeli prostotrgovinske sporazume s Korejo na podlagi poglavja o delovnih pravicah. Koreja ni zagotavljala dovolj pravic sindikatom v javnem sektorju in o tem smo govorili v naših razpravah s Korejo, ko smo govorili o izvajanju tega sporozuma. In težko si je predstavljati, kako bi to izvajali v ZDA. Saj bi težko dokazali, da ima to negativne učinke na trgovino. To je zagotovo eno od vprašanj, kjer moramo najti dobro kompromisno rešitev. Naj samo rečem, da so sporazumi ZDA izvršljivi, evropski pa ne. Hvala. Še dve dodatni vprašanji imamo glede dela in okolja. Prvič, ZDA ste maja predstavili pogajalska izhodiščva glede dela. Ali je bil kak odziv? Ali imate vtis, da so ZDA pripravljene pogajati se o tem? In drugič, omenili ste, da zdaj pripravljate poglavje o trajnosti. Kdo to počne? Če se ne motim, obstaja svetovalna skupina in svetovalna skupina bi morala Evropski komisiji svetovati. Tudi ILO, če jih prosijo, svetuje vsem tistim, ki to želijo. In Evropski parlament ima tudi kar nekaj izkušenj zlasti na področju trajnosti. Zato sprašujem, ali teče razprava z različnimi svetovalnimi eh, skupinami pri pripravi tega poglavja. Eh, Dovolite mi, da najprej odgovorim na vprašanje, na katerega sem pozabil. Mislim, da je bilo to vprašanje zame. Namreč, ali nismo dali dovolj prednosti temu predlogu? Kot rečeno, predstavili smo zelo podrobno stališče, ki je vsebovalo različne elemente trajnostnega razvoja, tudi okolje in tudi delo. ZDA smo se zelo intenzivno pogovarjali, tudi oni so dali zelo podrobne pripombe. ZDA so nam tudi razložile njihov pristop glede dela in okolja, vendar pa do zdaj še niso predstavili predloga besedila. Morda tudi zato, ker gre za najbolj kontroverzna vprašanja v okviru čez pacifičkih pogajanj in zanima me, kako se bodo določena vprašanja pojasnila v teh pogajanjih. Prišli smo do mnenja, da ne glede na to, ali so ZDA pripravljene ali ne predstaviti svoj predlog, bi mi svojega morali predstaviti. Kako se ta predlog pripravlja? Trenutno končujemo v različnih službah komisije, ne samo Generalni direktorat za trgovino, pač pa tudi za zaposlovanje in tako dalje. Torej pripravljamo naše besedilo, delamo kot tim, tudi v svetovalni skupini smo imeli razpravo, tako da smo dobili nekaj povratnih informacij od članov te skupine na podlagi našega osnutka. Ko bo pripravljen predlog komisije, ga bomo posredovali državam članicam, tudi Evropskemu parlamentu skozi postopke, ki so ustaljeni za izmenjavo dokumentov v okviru skupine za spremljanje INTA. In seveda bomo to delili tudi s svetovalno skupino, da dobimo pripombe, preden besedilo predložimo ZDA. Ko bo to besedilo enkrat predloženo ZDA, potem bo to javni dokument, ki bo na voljo komorkoli na spletu. Tisti, ki vas ta tema še zlasti zanima, za vas naj povem, da to ne bo zgolj kopija sporazuma CITA, ampak uvedli smo nove elemente, ta dokument CITA je javno na voljo. Eh, in kot rečeno, z veseljem bomo sprejeli vse vaše pripombe. Mislim pa in ne strinjam se, da je CITA manj zavezujoč sporozum, kot je sporozum s Korejo. Uh, hvala lepa vsem za vaše vprašanje in hvala panelistom za odgovore. Zelo težko je povzeti današnjo razpravo. Kljub temu pa očitno je, da je en element ISDS potem javne storitve in kot tretje, ali sploh bodo nova delovna mesta, četrti element pa, kakšna delovna mesta to bodo, če bodo. Mislim, da se bomo na ta vprašanja še morali vrniti na vas, vse panelisti, kajti prepričana sem, da ste mnogi od vas želeli še povedati svoje mnenje. To je bila prva tako široka izmenjava mnen, namenjena predvsem odboru za zaposlovanje. Prepričana sem, da se bomo še vrnili k vam in da je pred nami zelo intenzivno delovno obdobje ko se bomo ukvarjali z vprašanji povezanimi s porazumom TTIP. Tako vesela sem, da ste ostali, da ste čakali na odgovore in da ste vi panelisti sedeli tu in nam skušali razložiti vsa dejstva in vse številke. Zdaj imate nove stvari, s katerimi lahko delate, da boste lahko kasneje prišli nazaj in nam povedali nova dejstva. Hvala lepa in eh, hvala lepa tudi kolega, da si mi pomagal, ker mi ni ostalo več dosti glasu, tako da hvala lepa.